Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi. Pozdravljeni. Imamo že nekaj zamude, zato najbolje, da kar začnemo. Najprej pozdravljam vse prisotne in pozdravljam tudi vse tri kandidate za varuha človekovih pravic. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje osnutka dnevnega reda. Če ni nobenih ugovorov, se šteje, da je dnevni red sprejet. Druga točka na dnevnem redu so pojasnila poslancem glede postopkov, torej kakšni bodo postopki danes na današnjem sestanku našega odbora. Ti postopki so odprti za vse evropske poslance v skladu s pravilom 204. Odbor za peticije ima šest kandidatov za delovno mesto varuha človekovih pravic. Samo trije so sprejemljivi v skladu s pogoji, ki so določeni v pogojih za razpisano delovno mesto. In danes bomo imeli predstavitev treh kandidatov v abecednem redu. Najprej bomo začeli s gospodom Botolijem, potem s gospodom Diamandorosom in potem bo še predstavitev gospoda Moneta. Vsakemu kandidatu je na voljo ena ura, v kateri lahko predstavijo svojo kandidaturo in odgovorili bodo lahko tudi na vprašanja poslancev prvih 15 minut vsake ure bomo posvetili predstavitvi posameznega kandidata, potem bo sledil prvi krok vprašanj za kandidate, ko bom dala besedo poslancem v skladu s tontovim sistemom. Zatem pa bomo imeli še 15-minutni postopek Catch the Eye, torej svobodno razpravo brez seznama govornikov. Na spletni strani odbora za peticije že nekaj dni lahko najdete podatke in informacije o postopku, pa tudi informacije o kandidat, kandidatih, tako tistih, ki so sprejemljivi, kot tistih, ki so bili zavrnjeni, pa tudi vprašanja in odgovore, ki so jih ponudili. Danes bomo imeli torej predstavitev kandidatov. In ker smo vse te informacije že, ker smo kar nekaj informacij že dobili v predhodnih postopkih, nam bo to veliko pomoč. Na koncu današnjega sestanka oziroma predstavitev bo odbor podal mnenje, ki ga bomo posredovali predsedniku parlamenta. In potem se bo lahko začel naslednji korak postopka, ko se bomo odločali z glasovanjem in izvolitvijo varuha človekovih pravic, ki ga bodo izvolili poslanci. Če ni nobenih pripomb, predlagam, da kar začnemo s predstavitvijo in sicer s prvim kandidatom, gospodom Botoljem. Okay. Non c'è. <laughs> sì, sì kot kaže, ga ni tukaj. Verjetno je na poti. Ne verjamem, da je omaknil svojo kandidaturo. Ne, že prihaja. Allora, gli diamo qualche minuto per accomodare. Gospodu Botolju bomo dali nekaj minut časa, zato da zasede svoje mesto in Naj ponovim, da bomo začeli s predstavitvijo gospoda Botolja, ki nam bo podal 15-minutno predstavitev kandidature. Potem pa še vprašanje in odgovori. Gospod Botolje, izvolite besede vaše. Honorable President, honorable members of committee of petition. Spoštovani poslanci, spoštovani člani odbora za peticije, najprej dovolite, da se vam zahvalim za to priložnost, da sem po prvem krogu izborov prišel lahko sem na vaš uvod, na vaš odbor. Moj uvod bo kratek in jedrnat. Razprava pa je po mojih izkušnjah najboljši način, da se pogovorimo o temah, ki jih boste izbrali, zato da bomo bolje izbrali, da boste lažje izbrali kandidata za varuha človekovih pravic in da bomo prepustili več časa temam, ki se vam zdijo pomembne. Lekcije, ki smo jih potegnili iz zgodovine, o človekovih pravicah so lekcije, ki jih veliko krat govorim in predavam svojim študentom. Vi kot poslanci in člani odbora za peticije pa ste zagotovo seznanjeni eh, zaščito človekovih pravic. Značilno za to je neodvisno in lahko dostopno nadzorovanje javne uprave kot odvetnik na tem področju imam številne izkušnje. Moj življenjepis imate pred seboj in dejstvo, da sem tukaj pred vami, pomeni, da menite, da so moje izkušnje ustrezne. Če boste želeli kakršnakoli dodatna pojasnila, vam bom na voljo. V pisni obliki sem že odgovoril na nekaj konkretnih vprašanj v zvezi z zadevnimi temami in relevantnimi temami za to področje. Ta, ti odgovori odražajo moje mnenje, kaj se meni zdi pomembno in katere naj bodo prednostne naloge in kako naj omogočimo čim večjo transparentnost in preglednost dela varuha človekovih pravic. Koncept, ki pa je temeljnega pomena, pa moram še enkrat ponoviti formalno priznavanje človekovih pravic, ki je prisotno v vseh ustavah držav članic, ni dovolj za zagotavljanje zaščite in varstva temeljnih pravic. To varstvo pravic in seveda govorim tukaj o pravicah, za katere garantira varuh človekov človekovih pravic niso enake v vseh državah in vseh regijah. Razlog za to očitno diskriminacijo med eno in drugo državo in regijo in regijo je prav v različni zakonodaji. Na sestanku Instituta evropskih, torej evropskih institutov za varstvo človekovih pravic, ki je potekal na, v Firencah prejšnji teden, so številni varuhi človekovih pravic povedali, da so ta institut ponekod celo odpravili. V nekaterih državah članicah so omejili njihove pravice in omejili so njihove vire za delovanje. Sestanek v Firencah je potrdil nekaj, kar so varuhi za človekove pravice vedeli že dolgo časi. V luči tega moramo odgovoriti na dve vprašanji. Prvo vprašanje je, kakšni so vzroki za ta negativni trend. In drugo vprašanje, kaj lahko in kaj mora Evropski varuh človekovih pravic narediti v zvezi s tem. Glede prvega vprašanja lahko rečem, da so razlogi za to, kar se dogaja, jasni vsem, ki se ukvarja s človekovimi pravicami in ki se vsakodnevno ukvarja z javno upravo. Ugotavlja se, da parlament in lokalne in nacionalne uprave predstavljajo strukture, ki so jih oblikovali ljudje za to, da naredijo tisto, kar je potrebno za vodenje države in za oblikovanje blaginje države. Ampak enkrat, ko so te strukture oblikovane, lahko postanejo samozadostne in postanejo suvereni, samostojni organizmi in ne delujejo samo na omejenih področjih, ampak lahko pravijo same sebi, da so univerzalne tako nehajo biti instrument za ljudi, ampak ljudje postanejo instrument za razvoj teh struktur. Z drugimi besedami, vladajoči razred se zdi, da ni sposoben izvajati svojih temeljnih dožnosti, vsaj ne več. kar pomeni, da ne izpolnjuje bistvenih potreb ljudi. Glede drugega vprašanja, ki sem ga izpostavil, pa lahko rečemo, da je treba najti mandat, da je treba najti razlog za diskriminacijo. Dejstvo je, da te diskriminacije da razlikovanja ne sme biti, saj so državljani vsi enaki. Zato je nujno, da bodo organi in institucije dosegli dogovor za zagotavljanje temeljnih pravic. Evropski varuh človekovih pravic pa lahko povezuje vse to v evropsko mrežo, zato da se izpostavijo pomembne referenčne točke aktivnosti Evropskega varuha človekovih pravic morajo biti bolj učinkovite in tudi bodo, če bodo dosežene v dogovoru s parlamentom in zlasti s tem odborom. Zavedam se, da po številnih letih zavezanosti državljanom moje regije in države, da je potrebna zavezanost storitev, ki bo še večja na ravni Evropske unije. Izzivov je veliko, pa tudi priložnosti. Zaščita človekovih pravic je nujna in ključna za boljšo in deljeno evropsko integracijo. Spoštovana gospa predsedujoča, dovolite, da zaključim svojo uvodno predstavitvijo s tem, da rečem, da veliko pomembnih vidikov lahko analiziramo v podrobnosti in te bodo razvidne iz vaših konkretnih vprašanj. Poleg tega vas želim zdaj vprašati oziroma prositi, če lahko uporabljam svoj jezik, svoj materni jezik pri vprašanjih in odgovorih. Zaradi občutljive narave tega zaslišanja ali predstavitve lahko namreč pride do napačnega razumevanja, če bom govoril angliško. Zato iz spoštovanja do vas želim uporabljati materni jezik, da se bom lahko čim natančneje in čim bolj točno izrazil. Hvala lepa, gospod Botoli, za to uvodno predstavitev. Ja, seveda boste lahko odgovorili na vprašanja v italijanščini. Odpiram razpravo in pozivam kolege poslance, da zastavijo vprašanje, ki ne bo daljše od dveh minut. Dve minuti sta na voljo vsakemu poslancu. Prvi na vrsti je gospod Grüne. Hvala lepa, predsednica. Lep pozdrav, gospod eh, Botoli. Najprej, kakšne bodo prioritete prihodnega ombudsmana za njegov naslednji mandat? Potem, kakšne izboljšave bi lahko uvedli v institut ombudsmana in ali to pomeni tudi morebitne spremembe statusa evropskega ombudsmana. Naslednje vprašanje, kaj naj bi storile evropske institucije, da bi izboljšale eh, svojo storitev evropskim državljanom, upoštevajoč njihovo posebno ulogo in njihov status, kot ga definira ustanovna pogodba. Potem, kakšne so praznine ali vrzeli, ki jih vidite v tem institutu? Uh, in kako nameravate konkretno izvajati svoje načrte, kako vidite tudi svoje sodelovanje z odborom za peticije in na kakšen način razumete vaše sodelovanje z drugimi institucijami. Hvala. Grazie, onorevole Gruni. Io... Hvala lepa, gospod Gruni. Mislim, da bomo dali na voljo še drugim kolegom nekaj časa za vprašanje. Thank you gospod Boštinaru. Moje vprašanje je naslednje. Kaj predlagate za konsolidacijo odnosa med Evropskim varuhom človekovih pravic in nacionalnimi varuhi človekovih pravic? Hvala. Grazie. Hvala lepa.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 Številni evropski državljani menijo, da so človekove pravice le del temeljnih pravic in da sem spadajo tudi pravice etničnih manjšin. Te pravice pa so zdaj potisnjene na rob. Razlog za to leži mogoče v tem, da ne želimo posegati v konflikte, ki so povezane s tem. Veliko ljudi pa meni, da lahko te konflikte rešimo z dialogom. Ne moramo se pretvarjati, da teh težav ni. Evropski varuh človekovih pravic bi pa mogoče rešil to vprašanje na miren način. Moje vprašanje je naslednje. In to vprašanje velja za vse tri kandidate. Ali lahko pričakujem, da bodo pravice manjšin? enako vredno zastopane, da bodo enako pomembne kot del človekovih pravic, zlasti ko gre za kršenje pravice do človeškega dostojanstva. To je pomembno, saj v številnih državah članicah Evropske unije, med drugim tudi na Mačarskem, so ljudje razočarani, saj menijo, da prihaja do kršenja teh pravic, da pa se jim ne posveča dovolj pozornosti in da solidarnosti Evropska unija ne izkazuje dovolj. Nacionalna politika je veliko krat nasprotil z našimi skupnimi politikami, tudi v primerjih, ko gre za skupne vrednote. Mogoče gre za dvojna merila. Zanima me, ali načrtujete kakšne dejavnosti v zvezi s tem, kako naj razmejimo nacionalne politike na eni strani in skupno politiko na drugi. Saj državljani ne želijo dvojnih meril, ko gre za kršenje tovrstnih pravic. Zlasti, ko gre za kršenje pravic do svobodnega javnega izražanja, kot je bil to primer v Italiji. Vse to pa lahko vpliva na velike skupine ljudi, zato si želimo enakovrednega obravnavanja, tudi ko gre za kršenje pravic manjšin. Ali boste obravnavali to vprašanje in da ne bo prihajalo dvojnih maril? Kako lahko torej zagotovimo dobre odnose med nacionalnimi in skupnimi politikami? Hvala. Grazie, Hvala lepa.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 to težavo odpraviti. Ali menite, da bi se kaj podobnega lahko pojavilo tudi na evropski ravni, ali pa menite, da boste na evropski ravni izpostavljeni popolnoma drugačni problematiki? Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala, tudi jaz pozdravljam gospoda Botolija na današnjem sestanku. Opravičujem se, da nisem bila prisotna med celotno predstavitvijo, ampak večino sem pa ujela. Štiri vprašanja imam. Kot prvo, uredba o transparentnosti 1049 se uporablja za administrativne aktivnosti evropskih institucij in instituta varuha človekovih pravic v Evropski uniji. Na ravni Evropske skupnosti imamo skupna pravila, pa tudi pravila na nacionalni ravni, ki zagotavljajo dostop do informacij. Kako vi vidite vašo vlogo pri tem, da se zagotavlja izvajanje teh pravil in kakšne ukrepe bi predlagali za to, da se izboljša dostop do informacij za državljane? Drugo vprašanje je krajše. Kako bi vi osebno prispevali k izboljšanju storitvene mentalitete institucije Evropske unije? Tretje vprašanje se navezuje na nekaj vaših komentarjev v vaši predstavitvi. Govorili ste o institucijah, ki postanejo samo zadostne in da ne služijo potrebam državljanov ali strankam. Kako vi predlagate, da bi zagotovili, da naj bi Evropski varuh človekovih pravic ne postal samo zadosten? In še zadnje vprašanje, ker se varuh človekovih pravic večinoma ukvarja z državljani, menim, da mora biti varuh prijazen do državljanov, zlasti glede dejavnosti in storitev, ki jih ponuja. Državljani veliko krat ne poznajo razlik med institucijami Evropske unije, zato jim je treba to bolje predstaviti. Zanima me torej, kakšna bo vaša vloga pri tem, kako boste to predstavili ljudem, ki prihajajo k vam po pomoč. Hvala lepa. Grazie, onorevole Ok. Hvala lepa. Thank you. Thank you and also I will thank you very much for coming. Gospa Auken, hvala za besedo. Osredotočila se bom na eno vprašanje, ki se mi zdi ključnega pomena za varuha človekovih pravic. In to je vprašanje zdrave administracije, zdravega upravljanja in dobrih praks, ki jih mora spremljati in nadzorovati Evropski varuh človekovih pravic. V Lizbonski pogodbi imamo zdaj pravno podlago, dva nova člena, v skladu s katerima lahko dobimo pravno podlago za uvajanje zdrave administracije v vseh evropskih institucijah. Kako boste vi obravnavali ta dva nova člena? če želite zagotoviti izvajanje teh pravil v evropskih institucijah. Hvala. Grazie. Salavra kos. Gospod Kos, Salavra Kos. Hvala za predstavitev, gospod Botoli. Imam naslednje vprašanje. Ola pragma, ki ima megale stahiti tistine. Imam tis, pa mislim, da nisem edini, da se je veliko stvari spremenilo, da se zdaj veliko stvari spreminja in to hitro, zaradi priseljevanja, zaradi različnih dejavnikov, zaradi prihoda ljudi iz drugih kultur in verskih okolij in pogledov na življenje. Poleg tega pa sodišče za človekove pravice, ki je obravnavalo primer italijanskega državljana, je razsodilo, da ljudje ne smejo nosili, nositi križcev v šolah in da na steni ne sme biti obešenih križev, zaradi tega, ker bi to postavljalo pripadnike različnih eh, verstev v težek položaj. In mislim, da moramo uravnovesiti obravnavanje človekovih pravic. Kako vidite vi torej vlogo varuha človekovih pravic pri zagotavljanju ravnovesja, kar zadeva obravnavanje različnih človekovih pravic in kakšne omejitve obstajajo, ko gre za vrednote, kot sem jih omenil. Podal sem samo en primer, lahko bi jih dal pa še več. Hvala. Abbiamo finito con gli interventi programmati. Tako, s tem smo zaključili z vprašanji po vnaprej določenem vrstnem redu. Zdaj pa predajam besede gospodu Botolju in enkrat, ko bo na ta vprašanja odgovoril, pa bomo šli naprej na prosto razpravo. Gospod Botolj, izvolite. per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo a domani o dopo. Hvala lepa za besedo. Ja, mislim, da če bi poskušal odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, bi lahko tukaj sedeli par dni. Vsekakor pa menim, da so vprašanja, ki ste jih zastavili, zelo, zelo relevantna za delo vsakega ombudsmana, še posebej evropskega ombudsmana. Kar zadeva prvo vprašanje. Se pravi, kakšne izboljšave bi uvedel v delovanje Evropske varha človekovih pravic, če bi bil izvoljen na to mesto. To vprašanje mi je bilo zastavljeno tudi že v pisnih vprašanjih, ki mi jih je posredoval ta odbor. Mislim pa, da je vendarle potrebno zadevo še nekoliko dodatno osvetliti. Mislim, da je nam najpomembnejše ne to, da izpostavljamo načelo, na katerem temelji ta funkcija v vseh državah ali v regijah. Kajti tu gre pač za to, da se javnost varuje pred državo, v primeru, da je država tista, eh, za katero državljani menijo, da kršijo njihove človekove pravice. To je tista osnovna temeljna naloga vsakega varoha človekovih pravic v vsaki državi ali regiji. No, kar pa zadeva evropskega varoha človekovih pravic, pa je po mojem mnenju enako pomemben še en vidik, ki pa mislim, da se ga vsaj do sedaj ni dovolj izpostavljalo. V mislih imam peti člen statuta o Evropskem ombudsmanu, kjer je zapisano, da Evropski ombudsman lahko sodeluje tudi s svojimi eh, kolegi na enakem položaju v državah in z organizacijami, ki se borijo za spoštovanje človekovih pravic. In to vrstno sodelovanje je po mojem mnenju nekaj, kar bi veljalo okrepiti. In eh, resnično mislim, da potrebujemo proaktiven pristop strani Evropskega ombudsmana, kar zadeva odnose z drugimi ombudsmani in eh, ostalimi institucijami z področja človekovih pravic. Kot rečeno uvodoma, so določene regije v državah članicah Evropske unije, ki so po zakonu odpravile institut ombudsmana. Spet druge regije pa so pač eh, ne imenovale novih varuhov človekovih ali državljanskih pravic. In eh, pogosto se dogaja to, da se finančna sredstva teh institutov tako krčijo, da kaj veliko drugega kot to, da si zunaj pred eh, svojim uradom postavijo tablo z napisom, da imajo tam svoj sedež, eh, te umusmani kaj več kot to ravno ne morejo narediti zaradi tako malo denarja. Tako da mislim, da je sodelovanje Evropskega ombudsmana za vsemi zagovorniki državljanskih pravic, človekovih pravic v državah eh, članicah je pomembno, da se sveda sestavljajo, izmenjujejo elektronske, eh, elektronsko pošto, se srečujejo na seminarjih in tako naprej. In to je pomembno, da se vsi zavedajo teh razmer in da se tudi Evropski ombudsman zaveda teh razmer. In to je tisto, na kar bi upal. Se pravi, da kadarkoli naletimo na očitno kršitev, ki vpliva na pravice vseh evropskih državljanov in da ni zagotovljena zaščita, ki bi morala biti zagotovljena, da se potem posreduje, da ne prihaja do neenakosti zaščite od regije do regije, od države do države. Tako da, če me vprašate, kaj naj bi počel Evropski ombudsman, menim, da je potrebno ukrepiti stike eh, s parlamentom, še posebej z odborom za peticije, kajti ravno na ta način se da enostavno izpostaviti takšne primere. Ne potrebujemo mm, ne vem kakšnih senzacionalističnih primerov, ne potrebujemo ne vem kakšnih zakonodajnih sprememb. Eh, gre zgolj za spremembo načina delovanja, ki lahko okrepi avtoriteto Evropskega ombudsmana na določenih eh, kritičnih točkah, kjer to sodelovanje med Evropskim parlamentom in ombudsmanom lahko pokaže, da celotna Evropa pozna problem, ki se morda nekje odvija. Potem je bilo zastavljeno vprašanje o manjšinskih pravicah. Ena ključnih nalog ombudsmana z vidika zaščite državljanskih pravic. Ni toliko zaščita nekih splošnih, abstraktnih pravic, temveč še posebej tiste pravice, ki jih jim filozofi pravijo pravice druge generacije, se pravi otrokove pravice, pravice invalidov, pravice priseljencev. Zakaj? Zato, ker so to tiste najšipkejše skupine v naši družbi in zato terjajo višjo stopnjo zaščite. Mislim, da mora vsekakor varoh človekovih pravic pokazati posluh ravno za najranljivejše skupine v naši družbi. No in kar zadeva manjšinske pravice, veste, da so nekatere države že vzpostavile institut posebnega varuha za manjšinske pravice. In eh, vsak eh, varuh državljanskih pravic vam povedal, da je najpomembnejši del njegovega dela ravno varovanje oziroma zaščita najranljivejših skupin v družbi. Zdaj, kar zadeva naj resnejši problem, na katerega sem naletel v svojih letih ombudsmana za regijo Benečije. Gre za primer, ki zadeva celotno državo Italijo. Namreč v Italiji nimamo nacionalnega ombudsmana za celotno državo. In eh, približno 50 let, da čakamo, da bo nekdo zasedel to mesto, v tem umestnem času pa so regionalni ombudsmani tisti, ki so odgovorni eh, za zaščito človekovih pravic, še tudi gre za vprašanja, ki so nacionalnega pomena. Eh, v mojih eh, letih službovanja na mestu ombudsmana za regijo Benečijo smo ugotovili, da smo v ena imeli 800 primerov, eh, nedavno pa 11 tisoč primerov. In to je nekaj, kar se da enostavno razbrati iz eh, letnih poročil. In eh, še posebej mm, pomembno v zadnjem času je področje komunikacije in medijev. V vseh regijah je večina ljudi sploh eh, ne vedela za obstoj ombudsmana. Tako da pomembno je, da ombudsman ne le ščiti človekove pravice, ko se nek eh, primer pojavi. In to vse možno na akademski ravni, eh, v stikih z ostalimi institucijami, ki so aktivni na tem področju. Ampak je zelo, zelo pomembno tudi to, da varuh človekovih pravic v njegovi regiji, v njegovi državi sploh vedo, da obstaja institut varuha človekovih pravic, da vedo, da je tam nekdo, ki jim lahko že zgodaj v nekem postopku brezplačno pomaga pri varovanju njihovih pravic, v primeru, da te pravice vlada krši. V Benečiji nismo imeli odbora, regionalnega odbora za peticije in varuh človekovih pravic je bil nekakšna samotna figura na politični sceni. Pomembno pa je, da je ta institut bolj viden. E, za vsakega ombudsmana pa moram reči, da se mi zdi pomembno, da ima neko primerjalno vrednost e, oziroma vsaj nek e, organ, ki mi je odgovoren. Na evropski ravni je to odbor za peticije, ampak sam sem moral v letih službovanja na nek način ustanoviti odbor za peticije, ki sicer ni bil, regiona, eh, ni bil eh, formalni organ kot tak, ampak je bil sestavljen iz eh, svetnikov v naši regiji, ki so bili občutljivejši od drugih za vprašanje zaščite človekovih pric. In ta neformalni odbor mi je pomagal ne le s tem, uh, da me je, ja, da je nadziral moje delo, ampak obenem tudi podpiral moje aktivnosti in to je bilo po mojem mnenju ključnega pomena za uspešno zaščito državljanskih pravic. Vprašali ste me tudi glede dostopa do informacij, kako bi lahko izboljšali dostop do informacij. No, dostop do uradnih dokumentov je nekaj, kar je v vsaki državi ali v vsaki regiji, že z zakonom določeno. In to je bistvo celotnega sistema, ne le v naravni EU, ampak v vseh državah. Dostop do uradnih dokumentov je ključnega pomena, katere na ta način se lahko državljanske pravice uspešno varuje. No in zato lahko povem, da sem v prvi vrsti eh, zadovoljen z zakonodajo, ki velja na evropski ravni v tem trenutku, kajti kot veste, evropski varoh človekovih pravic lahko dobi na pogled vsak dokument. In to je nekaj, kar bi se zdelo popolnoma normalno. Seveda pa je naloga ombudsmana, da ne zlorablja te možnosti dostopa do podatkov. Ima pa ombudsman pravico upogleda v vse dokumente. In zato državljani vedo, da varuhu človekovih pravic ne morejo omejiti dostopa do dokumentov in do podatkov. Glede na to, da se ti dokumenti arhivirajo, eh, pogosto so tudi to dokumente, ki so dodatno zavarovani, tako da to ni možno kar tako čez noč dobiti. Sveda zadeva traja nekaj časa in to je občutljiva tematika, pomembna tematika in eh, nikakor mislim, da ne bi smeli skušati kjerkoli in kadarkoli omejiti te osnovne in najpomembnejše pravice do upogleda v dokumentacijo. Kar zadeva vprašanje samozadostnih institucij. Mislim, da ste nekako v tej smeri zastavili vprašanje. To mislim, da je res bistven del delovanja Evropskega varoha človekovih pravic. V Evropski uniji vse ustave v ospredje postavljajo posameznika posameznik torej je tisti, ki so mu dodeljene pravice in to so suverene pravice. Politični organi, državni organi pa so tisti, na katere se določene pravice prenesajo z namenom služiti suverenim interesom posameznika. Če pa seveda država pozabi, da je to njen cilj in če državni organi delujejo na nek eh, samozadosten način, da same sebi podeljujejo pravice in same sebe razumejo kot suverene in če državljane razumejo zgolj kot nek eh, odvod, preko katerega lahko ti svoje pravice izvajo, potem eh, kljub formalnim zagotovilom, ki jih imamo v ustavi in v drugih institutih, pravice niso zavarovane. Kajti to pomeni, da je država nasplošno, v najširšem pomenu besede, pozabila na svojo vlogo in razume državljane zgolj kot eh, služabnike institucij. In to je najpomembnejši način gledanja na to tematiko. Že prej sem dejal, da žal v Evropski uniji to vrstni problemi še vedno obstajajo. Če v neki italijanski regiji, potem, ko ima že 20 let regionalnega ombudsmana, sprejmejo zakon, po 20-minutni razpravi, s katerim odpravijo oziroma omejijo pooblastila varoha človekove pravice v tej regiji, to pomeni, da v tej regiji pravice niso v enaki meri zajančene kot v drugih regijah, kjer še vedno imajo takšnega varoha človekovih pravic. In eh, tukaj se sprašujemo, ali morda politiki niso pozabili na to, da so ljudem, ki so jih izvolili, oduzemajo temeljno pravico do zaščite teh pravic. In to mislim, da je tisti ključni preizkus. Pravice niso tu samo zato, da so, ampak jih je mm, potrebno tudi varovati, bodi si preko sodišč, bodi si eh, mimo sodišč eh, z organi, kot je varo človekovih pravic. Ampak eh, dan danes, še posebej v času gospodarske in finančne krize, bi lahko zastavili vprašanje, koliko državljanov sploh lahko terja svoje pravice, če menijo, da so bile te pravice kršene, kajti dostop do sodišče je drag in cenovno nedostopen, ker potrebujete strokovnjake, da vam pri tem pomagajo, postopki so počasni. Delo ombudsmana pa je absolutno brezplačno in hitro. In to zato, ker ni potrebno iti skozi vse eh, sodne mline. In zato lahko rečemo, da gre pri delu varuhu človekovih pravic v resnici za neke vrsto medijacijo. Gre za sporazumno reševanje rešitev eh, problemov med eh, posameznikom in državo. Čeprav je pravica na strani posameznika, pa ta posameznik ne uspe svoje pravice uveljaviti. In v takšnih primerjih je ombudsman lahko tisti, ki resnično lahko stvari pospeši. Še ena zadnja stvar, ki mislim, da je potrebno podariti, in to je komuniciranje z javnostjo. Evropski ombudsman mora zagotoviti, da bodo vsi evropski državljani, ne le institucije, ne le parlament, ne le politiki, ampak državljani Evrope vedeli za obstoj Evropskega varuha človekovih pravic. In v razmerju do Evropske unije morajo državljani verjeti, da jih ščiti varuh človekovih pravic, ki ima enake, enaka pooblastila kot ombudsmani v posameznih državah ali regijah. In to mislim, da je nekaj, kar je potrebno učinkoviteje komunicirati. In tudi v V malih državah, v malih regijah ljudje vedo, da imajo varuha človekovih pravic za seboj. Na evropski ravni pa je težko priti do, do tega podatka. Evropski ombudsman je nekako oddaljen od uh, držav, od regij. In zato morajo tudi nacionalni ombudsmani poskrbeti za to, da bo evropski ombudsman bolj poznan na ravni držav in regij upam, da me ne boste tukaj obtožili poskusa korupcije, ampak vseeno bi rad čestitev vodstvu odbora za peticije. Tukaj s seboj imam eh, zadnje, zadnjo publikacijo našega urada. To je kot kakšna slikanica. Na eni strani imate nekaj vrstic besedila, na drugi strani pa ilustracije. In v 15 eh, minutah, v četrt ure, eh, se lahko tudi otrok spozna s svojimi temeljnimi pravicami, pravicami nosečnic, pravico do stanovanja, pravico do dela, pravico do zdravja, do zdravstvene oskrbe, eh, pravico do izobrazbe in tako naprej. To je samo nekaj ilustracijami in s kratkim besedilom. Uh, na uspešen način predstavljeno, kakšne so pravice državljanov. Prvi ombudsman v zgodovini je bil v Rimu. Rim je bil mestna država, res publika. Res publika pomeni, da je eh, bila to javna stvar. In nekdo, ki je šel na Sveto Goro in se vrnil v Rim, se lahko vrnil le eh, z dovoljenjem ljudskega tribuna, ki je bil nekakšen ombudsman. To je, skratka, gre za institut, ki je zelo, zelo, zelo star, ki ga poznamo že od časov starega Rima. No. Upam, da ste ugotovili, da sem vsekakor navdušen nad uh, svojim delom in da si vsekakor bom prizadeval svoje delo voditi na način, kot sem ga predstavil. Besedo pa ima gospa Gonc. Hvala lepa, gospod eh, Botoli. Deloma ste že odgovorili na moje vprašanje, ampak eh, rada bi vas še nekoliko bolj poglobljeno povprašala. Imate zelo, zelo veliko izkušenj z obveščanjem javnosti o svojem delovanju. Uh, in tudi o učenju, poučevanju študentov o svojem delu v regiji Veneto. Ampak kot evropski ombudsman je okolje nekoliko drugačne, v katerem delate. In zanima me, kakšno metodo bi uporabili za obveščanje ljudi o njihovih pravicah. Hvala, gospa Keller. Hvala lepa. mislim, da ste že natančno dejali, kako vidite svojo vlogo naprem državljanom, naprem nacionalnim ombudsmanom. Zanima pa me, kako razumete svojo vlogo naprem drugim evropskim agencijam, Europol, Evropska investicijska banka in tako naprej in tako dalje, ki imajo tudi pomembne stike z državljani. Kako torej vidite vlogo Evropskega ombudsmana v navezavi s temi institucijami? Hvala lepa, besedo ima gospod Jar. Hvala lepa. Gospod Botoli, hvala, da ste danes prišli tudi. Jaz se upravičujem, ker eh, nisem prišel pravočasno, da bi slišal vašo vodno izjavo. Imam pa vprašanje, ki se navezuje na to, kar je dejala kolegica pred eh, menoj. Eh, v razmerju odbora za peticije eh, in varuha, mi smo nekakšen seizmograf Evrope. Ko gre Evropi dobro, dobimo manj pritožb po gre Evropi slabše, da imamo več eh, pritožb in sami ste že dejali, da morajo državljani Evropo sprejeti in razumeti. In mene bi zanimalo, kako si predstavljate sodelovanje med eh, Evropskim varuhom človekovih pravic in odborom za peticijo Evropskem parlamentu, eh, kako bi se tukaj morda izognili podvajanju in kako bi lahko naredili delo enega in drugega organa učinkovitejšem. No, najlepše so vedno tiste peticije, pri katerih lahko državljanom dejansko pomagamo brez težav. In potem ne gre le za to, da se jim zahvalijo, ampak je človek tudi resnično zadovoljen. Eh, so pa tudi tovrstne peticije, kjer bi vsekakor radi pomagali, vendar pa ugotavljamo, da žal obstajajo pomankljivosti in vrzeli v direktivah in uredbah. In tukaj moramo potem opozoriti parlament, da je potrebno zakonodajo spremeniti, da bo Evropa še bolj prijazna državljanu kot je. Hvala. Eh, Gospod Celorako, s tem želite samo še podariti to, kar ste že dejali, kajti besedo ste že imeli. Ja, na moje vprašanje ni bilo odgovora. E, postavil sem namreč vprašanje, kje so meje človekovih pravic. In e, sam menim, da je učinkovitost neke institucije pomembna, ne le neko romantično dojemanje institucije. Prav tako pa bi rad vprašal gospoda Botulja o njegovi ulogi, o njegovem uh, razumevanju uloge varuha, kar zadeva ravnovesje človekovih pravic, v primeru, da prihaja do nekakšnega nesorazmerja v, raz, v razmerju med pravicami in obveznostmi državljanov na ta način mislim, da je potrebno dati tudi nekaj več vsebine delu varuhu, kaj ti sodni mlini melijo počasi in ko pride zadeva do varuha človekovih pravic, je treba zadeve rešiti hitro, učinkovito in tudi realno. In zato me zanima, kako vidite na to nesorozmerje med pravicami in obveznostmi v evropski realnosti dan danes gospa predsedujoča, da ne bo kakšne napake ali nesporazuma. Kajti ne vem, ali odbor za peticije ali pa varuh ne veta, da nismo eh, tukaj eh, institucije, ki se lahko kar zmišljujemo. Treba je govoriti zgolj o pristojnostih ombudsmana, če ne lahko govorimo o, člo, o cele vrsti eh, drugih pravicah, o manjšinskih pravicah in tako naprej in tako dalje. Kajti to so stvari, ki, kot vem, niso v pristojnosti ombudsmana, Evropske ombudsmana. Pristojnosti so jasne in govoriti moramo zgolj o tistih pristojnostih, ki eh, so dodeljene Evropskemu ombudsmanu. Hvala lepa. Korretto, eh, non le vuole Bostinaro? Ci sta previlno, gospod Bostinaro. Pravi, imate kaj ti. To so pravzaprav politične interpretacije in ne spadajo pristojnosti Evropskega varuha človekovih pravic. In kot predsednica bi rada gospoda Batolja prosila samo eno. Če um, spregovori in sicer o odnosih, ki jih namerava imeti z odborom za peticije kakšne postopke bomo imeli, da bomo zagotovili, da boste tako varuh kot odbor za peticije delovala bolj učinkovito. Kajti oboji smo odgovorni za zaščito človekovih pravic in za zagotavljanje eh, državljanom, da lahko svoje človekove pravice, ki so jim zagotovljene po pogodbi, dejansko živijo. Hvala lepa. Kar se tiče komunikacije in pa oglaševanja, mislim, da sem že odgovoril, vendar to je življenska zadeva. Veliko organov je, ki obstajajo, vendar kaj pa je? Eh, kako pa so učinkoviti, če ljudje ne vedo, da obstajajo. Zato morate zagotoviti, da bodo ljudje to izvedeli. Več načinov je. Ena od možnosti, ki dobro deluje, pa je, da imate oglase na televiziji, naprimer v obliki risank. Vrsta vdaje je bila v Italiji, kjer je lahko javnost eh, klicala po telefonu, torej za pomoč in mi smo pač dali primere in našega delovanja in oni so potem nam lahko tudi dejansko so nas spraševali. In po oddajah smo imeli veliko večje število ljudi, ki so iskali stik z nami, tudi preko šol lahko uh, pridobimo torej, ljudi. Imamo različne brošure, ki jih eh, skupaj s šolami izdajamo. Potem so tu srečanja z odvetniki, ki delajo na tem področju. Torej, vrsta načinov je, kako lahko naše sporočilo podamo javnosti. Morate pa imeti domišljijo. V osnovi pa je bistveno to, da ste zavezani svojemu delu. Varuh ne more samo upravljati svojega dela, mora oglašati to, kar dela in sporočilo mora posredovati naprej in tako zagotoviti, da ljudje vedo, da obstaja in tudi kaj dela. Kar pa se tiče odnosov eh, varuha z drugimi agencijami, torej sodelovati mora z javno upravo z javnimi upravami in boljša kot je, ta, boljša kot je to sodelovanje. Bolj bo vlada pripravljena sodelovati. Ustanove ne smejo videti varuha kot nekega eh, torej preiskovalca, ki pride iskat napake. Ne, gre za obliko sodelovanja. Če je jasno, da so bile pravice kršene, potem je možno, da bo vlada, ki je te pravice kršila, eh, morda v stanju, da bo spremenila svoj odnos do varuha, vendar obstajajo potem zakoni, ki zagotavljajo, da sodelovanje mora obstajati in varuh bo potem spremenil svoj pristop, zato da bo zagotovil, da bodo državljanske pravice eh, zaščitene. Kar se tiče odnosa z odborom za peticije, naj ponovim. Povedal sem, da sem se v svoji regiji počutil izoliranega, zato ker nismo imeli odbora za peticije. Kakšno boljša prepoznavnost pa je sploh možna glede tega, kako varuh eh, uporabi takšen odbor za peticije, kot pa sploh to, da obstaja takšen odbor za peticije in bistven je v smislu zakonodaje in v smislu orodja, ki ga lahko uporablja tudi varuh če gre za izmenjavo informacij, če imamo eh, torej, veliko strokovnega znanja, to samo lahko koristi uradu za varuha, vendar on potrebuje neko pomoč, nek sistem in na ta način pridobi v svoji avtoriteti, vkolikor ima podporo odbora za peticije. Maksimalno sodelovanje z vsemi ustanovami, zlasti z odborom za peticije, je eh, pomembno. Mislim, da sem v zadnji pripombi slišal kritiko, ko je bilo rečeno, da varuh ne sme obravnavati človekovih pravic in pa političnih zadev, temveč se mora omejiti zgolj na pristojnosti, ki spadajo pod njegov mandat. Vendar, varuh, ki je vreden svojega imena, ne bi smel se nekako umakniti iz polja človekovih pravic. Kot zagovornik se mora umešati, na katerikoli ravni je to potrebno, torej kakorkoli, kjerkoli vidi, da so pravice kršene. Če pride posameznik meni in mi pravi, to se mi je zgodilo in ta uprava je zato odgovorna, mu prisluhnem, proučim njegov primer in ga skušam rešiti. Torej, v takšnem primeru, kako naj se ne zanimam za človekove pravice, ki seveda se tičejo vseh ljudi in vseh javnih uprav po svetu. Mislim, da je varuh in pa civilni zagovornik nekdo, torej, ki je kot veja drevesa, korenine tega drevesa pa so v človekovih pravicah in ustanove, ki jamčijo takšne, so tiste, ki jamčijo te pravice ombudsmani pa ne more biti indiferenten do tega, kaj se zgodi z deblom ali koreninami tega drevesa. Kajti, če so korenine napadene od bolezni, bo to vplivalo tudi na veje. In ko sem rekel, preko mrež, ki obstajajo, ki dejansko obstajajo, vemo o tem, kaj se dogaja po vsej Evropi. In s takšnimi mrežami, s te sodelovanjem s odborom za peticije, kjer varuh očitno vam lahko pove o kritičnih primerjih in preko dela v Evropskem parlamentu, povem, da je varuh, da ni političen, vendar pa mora zagotavljati dokazi, dokaze, da so bili primeri v določenih državah, kjer so stvari postale kritične. In v svojih pisnih odgovorih sem povedal, da je eh, mnenje odbora za peticije. Nekaj kar mora biti zavezujoče, torej kadarkoli je varuh eh, tu upleten. In peticija, eh, odbor za peticije ne avtorizira varuha, razen, vkolikor ni za to upravičen. V regiji, v moji državi, je, bila, je bil takšen urad nedavno zaprt. Skoraj zaključil sem in predsednik Evropskega instituta za varuhe je stopil v stik z regijo, torej, kjer so takšno zakonodajo sprejeli in zdaj eh, skušamo ugotoviti, ali bi, dali, ali bi se dalo to zadevo urediti. In mislim, da je Evropski varuh oziroma katerikoli varuh bi moral zagotoviti, da človekove pravice, temeljne pravice državljanov, da so vedno zaščitene. Hvala lepa, dr. Botoli. Moramo nadaljevati. Dr. Botoli nas bo zdaj zapustil in zaprosila bi gospoda Diamandurosa, da se nam pridruži, da začnemo z drugo predstavitvijo.